je ta razlaga oziroma interpretacija sprejeta. Še eno sporočilo. Eh, francoske oblasti so me obvestile, da je Christine Revo eh, Dalon Bonefoy eh, bo zamenjala kot poslanka poslanko Dezir in sicer od je zamenjala od aprila 2014 v skladu z našim uh, posla, uh, poslovnikom, uh, četrtim uh, odstavkom uh, ustreznega člena. Uh, sprejemamo na znanje imenovanje poslanke Revo od uh, 1. aprila 2014. Novo kolegico med nami pozdravljam in v skladu z poslovnikom eh, sporočam, da dokler ne bodo eh, preverjene eh, njene povorilna pisma, kolegica eh, Revo eh, bo imela. Eh, pravico sodelovati v delu parlamenta in njegovih um, delovnih telesih. In sedaj začnemo z skupno razpravo. Prva točka dnevnega reda danes je eh, skupna razprava o bančni uniji. Gre za poročilo gospoda Hokmarka, okvir za sanacijo ter reševanje kreditnih.